Tako, nadaljujemo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo. Ima kdo kak govor? Ne. Potem je zapisnik sprejet. Sveta sem dobil stališče v prvi obravnavi in razloga, zakaj so sprejeli in tudi stališče.